pa uči iz zgodovine še prav posebej iz enega izmed njenih najtemnejših poglavij. Kot je pokazala resolucija Evropskega parlamenta iz septembra lani, totalitarni režimi ostajajo temno poglavje v zgodovini našega kontinenta. Druga svetovna vojna je vodila v veliko trpljenje, tako za vojsko, kakor tudi za civilno prebivalstvo. Številni so bili mučeni, deportirani in ubiti. Spomnimo se moramo vojn, ki so upostošile eh, Evropo in eh, preprečiti moramo podobne grozate v prihodnosti. Zato moramo ukrepiti skupne vrednote in pa splošna načela, na katerih temelji Evropska unija. Spoštovati moramo človeško dostojanstvo, svobodo, demokracijo načelo pravne države in pa spoštovanje človekovih pravic. Na srečo večina mlajših generacij v Evropi ni živela v totalitarnih režimih, zato nekateri jemljajo te pravice in vrednote za samoumevne. Evropska tagič, tragična preteklost bi morala služiti kot moralna inspiracija za soočanje z izzivi današnjega sveta. Skupne vrednote so omogočile najdaljše obdobje miru v Evropi in ostati morajo temelj naše demokratične družbe. Poleg tega pa jih moramo zaščititi in pa gojiti. Izkušnje dveh svetovnih vojn so nas naučile, da se ne smemo osredotočati na razlike, ampak da moramo iskati stičišča in da moramo ustvarjati eh, skupen prostor za življenje in učenje. Poskrbeti moramo za vključevanje in strpnost. Kljub vsemu pozitivnemu razvoju pa je Evropa žal bila priča vojni v 90-ih eh, letih. Tukaj govorim o svoji domovini, ki je neposredno izkusila eh, to vojno. Ta je še sveža v našem spominu in to je še en razlog za to, da bi morali spoštovati mir in varnost, ki ga zagotavlja evropski projekt. Poleg tega bi morali vzpodbujati dosežke Evrope tudi izven meja Evropske unije. Danes se naše družbe soočajo z različnimi izzivi, z sovražnostjo do tujcev, eh, z radikalizacijo, eh, z napadom na demokracijo in tako naprej vsega tega ne moremo rešiti z preprostimi in hitrimi rešitvami. Evropa mora biti pozorna in se mora boriti proti propagandi, ki uspodbuja takšne rešitve. To vrstne obljube nikoli ne morejo biti uresničene, hkrati pa spodkopavajo zaupanje v naše demokratične inštitucije in v našo družbo in poleg tega delijo družbe na nas in njih, na prijatelje in sovražnike. Zaradi tega potrebujemo odkrito eh, razpravo. Nasprotovati moramo nasilju in radikalizaciji, boriti se moramo proti nestrpnosti, rasizmu in sovraštvu do tujcev. Gospa predsedujoča, dragi poslanci, naj zaključim. Naša družba ne sme pozabiti lastne zgodovine. Učiti se moramo iz preteklosti in ne smemo ponavljati napak v prihodnosti. Najlepša hvala za vašo pozornost. Kitokšet neoštole, tašta puhe vorošta. Najlepša hvala svetu za prispevek. Sedaj pa v imenu komisije gospa Jurova. Hvala lepa, gospa predsedojoča, spoštovani poslanci. Najlepša hvala za to razpravo. Naša skupna zgodovina in spomin na to, kolektivni spomin na to zgodovino je ključnega pomena za sedanjost in pa prihodnost Evrope. Vsak ima pravico do lastnega mnenja, pravi znani rek. Nima pa vsak pravice do lastnih dejstev in vloga komisije je, da govori o dejstvih. Evropska komisija povsem zavrača vsakršne napačne izjave, ki skušajo izkriviti spomin na drugo svetovno vojno. Nasprotujemo tudi prelaganju krivde na Polsko. Popolnoma podpiramo Polsko, polski narod in jim izražamo solidarnost. Evropska unija je ustala iz pepela druge svetovne vojne in holokausta. Razvila se je v času hladne vojne. Zaradi tega je nastal evropski projekt in eh, zaradi tega imamo tudi odgovornost za prihodnost. Skodovinske vrednote niso predmet razprave. Pakt med Hitlerjem in Stalinom ki sta ga podpisala zunanja ministra Nemčije in pa Sovjetske zveze leta 1939, je pomenil začetek druge svetovne vojne. Omogočen je bil napad na Polsko 1. septembra 1939 in pa napad sovjetskih enot 17. septembra to je pomenilo začetek druge svetovne vojne in to so dejstva. Spomniti se moramo tudi okupacije baltskih držav. Kontinent je bil razdeljen na dva dela z paktom dveh različnih režimov. Spomniti se moramo zločinov obeh režimov, pri tem eh, pa jih ne smemo enačiti še prav posebej ne smemo pozabiti organiziranega genocida nacistične Nemčije, holokausta, ki je pomenil smrt milijonov židov. Poleg tega pa je umrlo na milijone Poljakov, Romov in pa predstavnikov drugih narodnosti. Ja, zgodovina je zapletena in ne moremo pozabiti, tudi na vlogo, ki so jo sovjetski vojaki igrali v ključnem trenutku, ko sta Stalin in Hitler postala sovražnika. Sovjetski vojaki so bili prvi, ki so pregnali nemške vojake iz eh, centralne in pa vzhodne Evrope. In to je pomenilo veliko žrtvovanje vojakov Sovjetske zveze. Igrali so ključno vlogo pri osvoboditvi Eh, nacističnih taborišč na Polskem. 75. obletnico eh, smo obna, bomo obhajali 27. januarja. Številni iz osrednje in pa vzhodne Evrope so potem trpeli pod eh, totalitarnim režimom, komunističnim režimom, režimom, ki je bil spostavljen v nasprotju z žrtvami lokalnega prebivalstva. 23. august je uradni dan spomina na žrtve totalitarističnih režimov in Evropska komisija želi v skladu z eh, svojimi nalogami prispevati k spominu na žrtve totalitarističnih režimov v Evropi. In države članice bi morale razmisliti o prispevku k temu Evropskemu dnevu. Naša naloga je, da ohranimo spomin na imena številnih preganjanih državljanov Evrope. Poleg tega pa moramo proučiti tudi razloge za uspon eh, tovrstnih režimov. Še prav posebej, ker danes, toliko let po tem črnem poglavju v uh, Evropski uniji, se ponovno srečujemo eh, z preizkusom za evropske vrednote, z radikalno retoriko. Poskrbeti moramo za izgradnjo boljše prihodnosti. Sen Evropske unije se je rodil takoj po vojni. In sicer zato, da bi postavili zdrave in trdne temelje za dolgoročni mir v Evropi. In zato je še kako zelo pomembno, da Evropa jasno pove svoje mnenje. Izkrivljanje zgodovinskih dejstev predstavlja grožnjo naši demokratični družbi in temu izkrivljanju se moramo upreti. Širjanje lažnih informacij in izkrivljanje zgodovine je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 Najlepša hvala. Sedaj pa predstavniki različnih političnih skupin. Najprej gospa Kalnjete v imenu skupine ELS. Nadenite si slušalke, govorila bom v svojem maternem jeziku. 8. maja bo Evropa praznovala 75. obletnico konca vojne. Združene države Amerike, Velika Britanija, Francija in pa Sovjetska zveza eh, so osvobodile Evropo. Sovjetska zveza bi rada uh, lovorike, pris, bi si rada prisvojila lovorike za osvoboditev Evrope. Ampak ne moremo pozabiti na pakt med uh, Nemčijo in pa uh, Sovjetsko zvezo. od eh, septembra 39 eh, do junija eh, leta 45 je bil Hitler oziroma je bil Stalin zaveznik Hitlerja in tega ne moremo izbrisati. Tega ne more izbrisati niti Putin, ki želi spremeniti zgodovinska dejstva. Seveda ne moremo pozabiti na herojstvo sovjetskega naroda in na veliko žrtvovanje sovjetskih vojakov. Najlepša hvala. Ja Najlepša hvala, gospa Kalnete. Naslednji je na vrsti gospod Gajer iz skupine socialistov in demokratov. Drage kolegice in kolegi. Gospa Jurova, nihče nima pravice do lastnih dejstev kot ste dejali. In uh, ta stavek bi rad uh, še enkrat izpostavil. Zakaj smo pravzaprav tukaj? Začetek eh, sodelovanja evropskega naroda je pomenila pogodba, v katere preambuli lahko preberemo, da je šlo za vzpostavitev skupnosti za premog in jeklo. Uh, ampak zapisano je bilo tudi, da naj bi države medsebojno sodelovale in uspodbujale mir. Uspeh tega modela je v tem, da danes tukaj ne govorimo zgolj o premogu in jeklo, ampak tudi o številnih drugih zadevah. Ampak, če želimo opozoriti na dejstva, potem potrebujemo tudi evropsko javnost. Potrebno je zagotoviti svobodo medijev, vendar eh, pa so novinari pogosto žrtve napadov. Eh, poleg tega so ogroženi eh, tudi svobodni mediji in zaradi tega se moramo kot politiki proti temu boriti. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod Gajer. Sedaj pa v imenu skupine Renew, Charles Gurns. Ukvarjanje s preteklostjo je izmere občutljiva zadeva. Na vsak način pa se za preteklostjo moramo ukvarjati. In Nažalost, eh, nas je zapustil predstavnik observatorija eh, za človekove pravice v Evropi, ki bi nam lahko o tem tudi kaj povedal. V nemškem oziroma avstrijskem učbeniku eh, je bilo zapisano, zakaj je Avstrija pravzaprav poslala prva žrtev nacistične Nemčije. Imeti moramo dovolj poguma, da se soočimo z preteklostjo. Veliko je poskusov cenzure, veliko je poskusov napačnega seznanjanja, spreminjanja eh, zgodovinske resnice. Gre za uspodbujanje zgodovinskih dejstev ali pa za spreminjanje zgodovinskih eh, dejstev. Eh, in eh, drugi primer, ko gre za spreminjanje zgodovinskih dejstev, je še toliko hujši. Na vsak način pa je to nesprejemljivo. Kaj lahko starimo v spopadanju s tistimi, ki zanikajo preteklost? Kaj lahko storimo uh, v spomin na zgodovino, na katero nas uh, spominja Pierre Vidal Naki? morali, mu bomo nadomestiti spomin z zgodovinskimi dejstvi. In naj navedem primer, ki nas bi moral navdihniti. Nemška federalna republika. Se je soočila za svojo preteklostjo. Imela je dovolj poguma za to. To je storila, ne da bi karkoli zanikala, v učbenikih in tudi v javnih medijih. V novih zvezdnih deželah pa temu ni tako. Če si ogledate program AFD danes, potem eh, lahko vidite, da bo potrebnega še veliko ukvarjanja z zgodovino. Hvala lepa, gospod Görens. V imenu skupine zelenih pa dobi besedo gospod Bitikofer. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Komisarka Jurova, rad bi se vam zahvalil za to, da podpirate Polsko v tej javni razpravi. Pred kratkim smo imeli veliko zgodovinskih razprav in nikakor ni lahko ukvarjati se s temi temami. To ni naša naloga. In to tudi ni naša odgovornost nikomor ne moremo izbrisati zgodovinskega spomina. To ni naloga parlamentarne večine. Moramo pa zagovarjati dejstva in sicer po svojih najboljših močeh. In to velja tako za sovjetsko agresijo, kakor tudi za sovjetsko trpljenje in za vlogo pri spodbujanju strasti pred eh, drugo svetovno vojno. Če se nekdo skuša otresti eh, krivde in krivdo prelaga na drugega, moramo na to jasno opozoriti. Tukaj ne gre zgolj za zgodovino. Spreminjanje zgodovine je pogosto prvi korak pri identifikaciji tarče za več kot zgolj retoričen napad. In Evropa se mora tega zavedati. Najlepša hvala, gospod eh, Bütikofer. Sedaj pa Alessandro Panza v imenu skupine IDE. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Veliko je zgodovinskega izkrivljanja v Evropi, eh, predvsem, ko gre za drugo svetovno vojno. Eh, spomnimo se na upor v Italiji in v mojem prispevku ne bo šlo za, prispevku ne bo šlo za demonizacijo eh, tega pojava. V Italiji nismo imeli partizanov, ki se bi uh, borili uh, zoper okupatorje, ampak eh, smo imeli komuniste. Pri tem eh, pa se napačno predstavlja eh, zgodovino v domovini. Namesto, da bi temeljito raziskali zgodovino, se zdi, da gre tukaj za nekakšen dogovor z levico, kjer se predstavlja le majhno skupino, ki je vodila upor eh, zoper eh, naciste. Spomnimo se Ronalda Rivija, ki je bil umorjen, umorili so ga partizani. 600 žensk eh, je bilo žrtev eh, spolnega nasilja, bile so ubite zato, ker naj bi bile prijateljice nacistov. Zelo dobro vemo, da Bela Čau eh, ni bila pesem partizanov. Vsi poznamo dejstva, vendar pa eh, teh dejstev nihče ne želi predstaviti zaradi tega, ker se eh, boji, da bi ga potem označili za fašista. Najlepša hvala. Moram vas opomniti, da se držite časa za govor. In naj še enkrat ponovim, da pri tej tematski razpravi ne bomo imeli vprašanj v okviru postopka modrega kartona in tudi ne bo proste razprave. To je namreč tematska razprava. Sedaj pa dajem besedo v imenu skupine IKR, e gospe Futigi. Dragi kolegi, prisrčno se vam zahvaljujem za to, da ste sprejeli to resolucijo septembra o skupnem spominu, eh, ki je zelo uravnotežena resolucija. Že od samega začetka sta obe strani pakta med Hitlerjem in Stalinom lagali, diskreditirali nasprotnike in žrtve. Po holokaustu je Hitler obtožil žide, da so sprožili drugo svetovno vojno. Mesece po vojnih zločinih nad več kot 20 tisoč Poljaki je Stalin osvobodil, obvestil polska generala, da uh, sta, oziroma je obvestil javnost, da sta bila polska generala uh, izpuščena. In v podzdamo je prišlo še do enega vojnega zločina nad Poljaki in uh, Litovci. Nažalost, v kampanji blatenja Polske in pa drugih držav, predsednik Putin uporablja enake metode, povsem enake metode, kot obe strani v paktu med Hitlerjem in Stalinom. In poleg tega skuša olepšati dejavnosti Stalina in skuša uporabiti njegove metode tudi v sodobni politiki. To moramo vsekakor izpostaviti. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospa Fotika. Besedo dobi gospa Konečna v imenu skupine GUE NGL. Izvolite. Děkuji, paní predsedajci, vážené kolegyne, vážené. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, spoštovane kolegice in kolegi. Druga svetovna eh, vojna je bila najhujša človeška katastrofa. Ko strmoglavi borza ni samo povzročilo težave za bankirje in za naložbenike, ampak je pahnila v revščino na milijone ljudi, tako je prišlo do <clears throat> rasti fašistov in nacistov v Italiji, Španiji, v Nemčiji. Češko-slovaško so izdali zavezniki v Minhnu. Evropi ni uspelo. Samo opazovala je. Opazovala je, kaj se eh, dogaja v Španiji in eh, kaznovala Češko-slovaško. Na milijone ljudi je bilo deportiranih v koncentracijska taborišča, na milijone ljudi je umrlo. Ne smemo ponovno pisati zgodovine, spoštovati moramo umrle in še vedno označevati kriminalce za kriminalce in uh, osvoboditelje za osvoboditelje. Najlepša hvala, gospa Konečna. Sedaj pa v imenu samostojnih poslancev dobi besedo gospod Nikolav Alavanos. Katalavenume ti nanesihijasa. Popolnoma eh, razumem eh, vašo stisko. kampanja laži, izkrivljanje zgodovine in eh, enačenje komunizma s fašizmom in eh, milijone evrov, ki jih namenjate izobraževanju mladim, vam ni omogočilo ponovnega pisanja zgodovine. Že mesece pospešeno izvajate protikomunistično kampanjo. Že od septembra pišete protikomunistične resolucije. Sam eh, DNK Evrope je protikomunistično usmerjen. Politike so jasne, ljudje vedo, kaj se dogaja in to dobro vidijo. Pojavljajo se znove fašistične skupnosti, skušajo se izkrivljati zgodovinski spomin povsod po Evropi. Treba eh, skušate preprečiti komuniste sodelovati v, na volitvah. Resnica bo ugledala luč. 75 eh, let je že preteklo po koncu, od konca druge svetovne vojne, po koncu Hitlerjevega režima. Države so osvobodile rdeče armade in komunisti, mi pa še naprej dopuščamo kapitalistično izkoriščanje ljudi in jih eh, pahnemo revščino. Komunizem je prihodnost. Najlepša hvala, gospod Nikolao Alevanos. Sedaj gremo na sklop razprave posameznih eh, poslancev. Prvi ima besedo gospod Halicki. Dziękuję srdečne. Jestem z Polski jako inicijator. Najlepša hvala. Sem Poljak. Eden od pobudnikov za to razpravo rad bi se zahvalil parlamentu in vsem političnim skupinam za solidarnost. To solidarnost krvavo potrebujemo. Rad bi se zahvalil Evropskemu svetu in tudi gospe komisarki za jasno in specifično uh, izjavo ravnati moramo enotno in složno. Gre za evropsko zgodovino in za solidarnost, kot tudi za varnost. Tisti politiki, ki zagovarjajo totalitarne režime, hočejo sami vzpostaviti takšen režim. Zlorabiti želijo svojo moč in to na račun več milijonov državljanov Evropske unije. Totalitarni režimi niso evropski režimi, zato moramo ostati složni in enotni in si med seboj pomagati in izražati solidarnost. Hvala. Najlepša hvala, gospod Halicki. Naslednji ima besedo gospod Lesek Miller. Minuto imate. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Pred 30 leti ko je skupščina v Sovjetski zvezi obsodila pakt med Hitlerjem in Stalinom je kazalo, da je to poglavje zaključeno. Sedaj pa kaže, da se ta poglavja znova odpirajo in da obstajajo poskusi za polni zapis zgodovine. Situacijo v moji državi ne smemo postaviti pod vprašaj. Poljake niso nikoli sodelovali z Nemci, borili so se proti njim, organizirali so ilegalno administracijo in tudi odporna gibanja. Zato so plačali visoko ceno. Slišali smo tudi obtožbe, da so nacistična koncentracijska taborišča bila zgrajena na Polskem zaradi tega, ker je tam vladalo pravo o vzdušje. Zato to je napačno. Na Polskem je takrat živela ena največjih judovskih skupnosti. Ti poskusi izkrivljanja zgodovine so res eh, vsega obsojenja vredni. Najlepša hvala gospod Miller, sedaj pa gospod Pier. Izvolite, minuto in pol. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Kolegice in kolegi, kot podpredsednica Evropskega parlamenta, sem pristojna za hišo evropske zgodovine. To je zelo pomembno v teh časih, ko veliko krat pozabimo na evropsko zgodovino. Ne samo to, tudi skrivlja se in ne samo na spletu. Zato bi vas opozorila na vprašanje povezano z drugo svetovno vojno in to je antisemitizem. Izkrivljanje judovske zgodovine je omogočilo umor šest milijonov judov. Sedaj, 75 let kasneje, zopet opažamo takšno izkrivljanje zgodovine, lažne novice, lažne zgodovinske zapise in tako dalje. Jude se zopet žali s karikaturami, judom se grozi, ogrožen je njihov obstoj. Tudi veliko krat v Združenih narodih dajejo moč državam, ki so naperjene proti judom. Zato se moramo skupaj kot Evropski parlament, svet in komisije enotno boriti proti sovražnemu govoru na internetu in tudi vzpostaviti antisemitizem kot pojem znotraj mednarodnega zavezništva za spomin na holokaust. Najlepša hvala, gospa Ber. Naslednji ima besedo gospod Niklaus Vest. Najlepša hvala. Vsakdo, ki se malce spozna na zgodovino, ve, da so izjave Putina neresnične in da Poljaki niso bili na strani Nemcev. Vendar pa ta razprava ne spada tukaj to je razprava za zgodovinarje, to ni razprava za politike. In, um, mislim, da veliko teh, ki so tukaj prisotni, ni zaključilo študija zgodovine. Zato ni prav, da tukaj razpravljamo o zgodovini. Politiki smo izgovoljeni za to, da oblikujemo prihodnost, ne pa da razpravljamo o preteklosti. Čeprav je to seveda zanimivo in ne smemo se odzvati na vsako Putinovo provokacijo kot Pavlovi psi in sprožiti zaradi tega razprava v Evropskem parlamentu. Seveda razumemo gorčenost Poljakov, vendar pa mislim, da to ni pravi okvir za takšne razprave. Hvala. Kitoš, Najlepša hvala. Gospod Fest, sedaj pa ima besedo gospa Dace Milbarde. Um,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 13. oktober naj bi praznovali osvoboditev Rige, vendar pa je to izmišljen datum zaradi tega, ker je rdeča armada okupirala eh, Latvijo. In eh, tudi o paktu med Stalinom in eh, Hitlerjem se ne govori veliko. V prvih 22 mesecih sta bila Hitler in Stalin zaveznika in organizirana sta množične deportacije. Svetska zveza je bila soodgovorna za grozote, ki so se dogajale v drugi svetovni vojni. Ta dejstva pa niso najbolj prijetna za Kremlin. V baltskih državah imamo gibanja, ki spominjajo na preporod nacističnih gibanj. Um, ko govorimo o zgodovini, se moramo spominjati na žrtve, ne pa glorificirati tistih, ki so vojno sporožili. Najlepša hvala, gospa Milbarde. Sedaj pa ima besedo gospod Özlem Demirel. Zdravo, gospa Demirel. Ja, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Nikoli več eh, fašizma, nikoli več vojna, tako smo dejali v Buhenvaldu. Temu smo se zavezali. Rasisti in fašisti, ki ogrožajo življenja drugih in eh, tudi oboroževanje in vojne so zopet postali realnost. Vi, mi zelo dobro poznamo, kaj je fašizem in kako brutalna je svetovna eh, vojna. Septembra lani je večina Evropskega parlamenta menila, da si je Sovjetska zveza Stalin, Hitlerjeva Nemčija eno in isto. In totalitarizem se eh, obsoja na vsak način, vendar pa mislim, da se nismo ničesar naučili iz zgodovine. Vedno znova delamo iste napake. Rdeča armada nas je osvobodila iz najbolj črnega obdobja zgodovine. Kdor zgodovine ne pozna, mislim, da se mora um, <clears throat> lotiti učenja zgodovine. Mi moramo biti hvaležni tistim zaveznikom, ki so nam omogočili svobodo, ki jo živamo danes. Najlepša hvala. Držati se morate omejitve časa, kaj ti mislim, da imamo vsi veliko povedati v zvezi s tem vprašanjem. Sedaj pa ima besedo gospod Komin i Oliveres, minuto in pol. Gracias, uh, señora presidenta. Uh, Eh, gospa predsedujoča, evropski projekt se je rodil po drugi svetovni vojni. Mi smo ta projekt podedovali, zato imamo odgovornost, da še naprej spodbujamo ta projekt. Kajti premagali smo totalitarne režime v tej hudi svetovni vojni. Evropski projekt je nastal na podlagi poraza nacizma in fašizma, zato ne moremo na evropski projekt gledati um, brez okvira spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Španija pa ni zgradila demokracije na podlagi propada Frankovega režima. Njegova dediščina je še vedno živa, preživa. Španska tranzicija ni podobna tranziciji, ki smo jo videli v državah, kot so Nemčija in Italija v štirih državah in v 70-ih letih na portugalskem. Te države so sedaj demokratične države in odpravile so prejšnje totalitarne režime. To je zelo dobro vedeti, zato da razumemo avtoritarno držo španske vlade španski nacionalizem meni, da moramo zaradi ohranjene teritorijalne enotnosti teptati človekove pravice. Gre za nacionalizem, ki smo ga podedovali iz frankističnega režima, ki ni podoben temu, kar smo vajeni v Evropski uniji. Najlepša hvala, gospod Komin, sedaj pa gospod Gonzales Pon. Moj pre hodnik je v Španiji obsojen zaradi kraje javnih sredstev. Kljub temu pa se lahko svobodno izraža v Evropskem parlamentu. Menite, da je Španija totalitarna država, če lahko nekdo, ki je kradel javna sredstva, sredstva davkoplačevalcev, tukaj svobodno govori? Letos bomo zabeležili 75. obletnico več dogodkov konec druge svetovne vojne, naprimer. Leta 45 pa se svetov, druga svetovna vojna ni končala. Končala se je, ko je padal berlinski zid, ko, so, ko se je rdeča armada omaknila iz Evrope, ko smo končno premagali nacizem, fašizem in res je tudi komunizem. Najlepša hvala, gospod eh, Gonzales Pons. Sedaj pa gospa Bonifei. V tem zakonodajnem obdobju se parlament ni najbolje odrezal, eh, kar zadeva spomin na zgodovino. Septembra smo sprejeli resolucijo nas, z nasprotovanjem moje skupine. Eh, ki bi jo lahko razumeli ne kot eh, obtožbo eh, nacionalizma, ampak kot obsodbo socialno-komunistične politike v Evropi. Številni so se počutili prizadete in opravičujem se jim zaradi tega, ker ta parlament ni mogel prepustiti zgodovine zgodovinarjem nismo mogli pokazati dejanske enotnosti Evropskega parlamenta. Nekatere neonacistične in neofacistične organizacije uh, še zmeraj glorificirajo uh, to ideologijo in Bela Čau je uh, pesem opozicije v Italiji, gospod Panca. Spoke. Naj povem to v angleščini. Govorili ste prehitro, tolmači vam ne morejo slediti. Naslednjič prosim, da ste počasnejši. Najlepša hvala. Sedaj nadaljujemo z razpravo. Naslednji ima besedo gospod Mihajl Šimička. Eno minuto imate. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Skušal bom govoriti počasi, vendar v slovaščini. Izkrivljanje zgodovine ni nič novega. Nažalost se to veliko krat dogaja v okviru različnih propagand, ne samo, ko gre za Stalinovo Hitlerjevo zavezništvo, ampak tudi pri drugih dogodkih. Evropski parlament ne sme um, molčati, ko Putin izvaja takšne neresnice treba se je spominjati vseh smrtnih žrtev, izraziti pa moramo tudi solidarnost do Polske in ustrajati pri evropskem projektu. To je odgovor na trpljenje in na cinizem. Če bomo dopustili, da zaradi Putinovih izjav začnemo dvomiti v naš projekt, potem je to konec našega evropskega projekta. Najlepša hvala, gospod Šimečka. Sedaj pa dobi besedo gospod Angelo Čioka. No, ja, prav imate, ne smemo izkrivljati zgodovine, ne smemo pa tudi izkrivljati sedanjosti in uh, Včasih si zastavljam vprašanje, kaj pa se je v tej dragi Evropi spremenilo od druge svetovne vojne do leta 2020. Nič, nič se ni spremenilo. V drugi svetovni vojni eh, je prišlo do eh, navskrižja med evropskimi državami. In uh, takrat je prišlo do fizične vojne, danes pa potekajo trgovinske uh, vojne. Uh, Torej, navskrižja so obstajala v preteklosti in obstajajo danes. Vidimo tudi, kako dramatična je situacija v Libiji. Italijani na eni strani, francozi na drugi strani. In uh, Evropa vse skupaj le opazuje. Eh, če eh, pomeni izogibanje vojni, preprosto zanikanje in obračanje pogleda v stran, potem to zagotovo ni prava strategija predsednik eh, Sasoli eh, pa eh, spoštuje navskrižja med temi državami in evropskimi državami in je zahteval umik zastavic držav ustanoviteljic iz te dvorane. Izvolite postopkovno vprašanje gospoda Gospa predsedujoča, imam postopkovno vprašanje. Je res dopustno v skladu z našim poslovnikom dopustiti, da imenujemo nekoga, ki trdi, da se druge svetovne vojne do danes ni spremenilo, kot norega? No siis eh, tässä keskustelussa ei kuitenkaan näitä sinisiä. V okviru te razprave ne dopuščamo modrega kartona. Ne vem, če je šlo za posebno vprašanje ali modri karton, tako da bomo ostali pri tem. Nadaljujemo z našo razpravo. Besedo ima gospa Izabela Henina Kloč. E, pani komisar, ostali. Gospa predsedujoča, gospa komisarka. Izkrivljanje zgodovine in eh, lažne izjave Putina niso nič presenetljivega, vendar pa moramo biti pozorni. Poljska je Država članica Evropske unije je tudi žrtev in priča obeh totalitarnih režimov, ki sta povzročila na milijone smrtnih žrtev. Zato moramo še naprej opominjati vse naše prijatelje, da je svobodna in mirna Evropa mogoča samo, zaradi tega, ker so bile vse države osvobojene obeh totalitarnih eh, režimov in vsakršno spogledovanje z obema režimoma lahko pripelje neljube posledice. Vsi, ki gojijo odnose s Putinom, eh, se morajo tega spomniti. sodelujemo lahko samo s tistimi, ki delijo naše vrednote. Če ne, bo zopet prišlo do totalitarnega režima tudi v Rusiji in ne smemo dopustiti, da mi dopuščamo takšne izjave. Naslednja ima besedo gospa Sandra Prejra. Najlepša hvala. Strategija desnice je jasna skušajo um, spodbuditi antikomunistično držo in zato izkrivljajo tudi zgodovino. Zgodovino ne moremo spreminjati ne, spominja, ne spominjajo pa se monopola kapitalističnih eh, ravnanj eh, Hitlereve Nemčije, Francije in Združene kraljestva, ki so, kar je omogočilo drugo svetovno vojno. Sovjetska uh, zveza in rdeča armada je pomagala pri tem, da smo zmagali v drugi svetovni vojni. Uh, in eh, takšno izkrivljanje v Evropski uniji povzroča omogočanje spodkopavanja državne soverenosti, socialne varnosti in omogoča tudi ponovno porast fašističnih in skrajno desničarskih skupin. Najlepša hvala, gospa Pereira. Sedaj pa ima besedo gospod Andrius Kubilius. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Ne gre za to, kako mi razumemo zgodovino. Zgodovino zelo dobro poznamo. Poznamo tudi vse tragedije v naši zgodovini in tudi tiste, ki jih je povzročil Stalin. Zelo smo bili presenečeni zaradi sovjetskih napadov Putina eh, na nas, eh, ko je trdil, da je Poljska sodelovala z nacisti. Tukaj izražamo solidarnost do Poljske um, glede teh izjav Putina. Gospod Putin, ne bo vam uspelo um, pri vaših željah do razko, povzročanja razkola v Evropi. Mi se zavzemamo za mir in spravo. Zato si želimo tega tudi za navadne ruske državljane. Mir in uh, tudi premirje, kot tudi svoboda, je nekaj, kar zagovarjamo vsi in mislim, da bo to kmalo doživeli tudi Rusi. Najlepša hvala, gospod Kubilius. Sedaj pa ima besedo gospod Massimiliano Smerilijo. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Druga svetovna vojna je eh, bila posledica dejanj eh, neonacionalistov in uh, končna uh, rešitev uh, naj bi bila uh, izkoreninjanje sovražnih narodov, ideologij, politik in tako naprej. Temu so se uprle različne sile, ki so zmagale nad nacističnim demonom. Nikoli uh, ni pametno vleči usporednic med različnimi zgodovinskimi entitetami nevarno je eh, delati politične izračune. Potrebno je sprejeti zgodovinska dejstva in eh, danes eh, predstavniki skrajne desnice vodijo politiko sovraštva do tujcev in antisemitizma. Boriti se moramo proti novi obliki fašizma in uh, to razpravo moramo posvetiti milijonom tistih, ki so umrli in so bili mučeni v uh, eh, Auschwitzu, kajti tam se je uh, z, pravzaprav rodila potreba po vzpostavitvi Evropske unije. Boj uh, proti nacizmu je to bil, uh, ki je predstavljal demona naše skupne zgodovine. Ja, Najlepša hvala, gospod Smerilja. Naslednji ima besedo gospod Kristjan Gineja. Madanko. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka. Govoril bom v romunščini. Prihajam iz Romunije. Moja država je ogromno pretrpela zaradi fašizma in tudi zaradi komunizma. Dopustite mi, prosim, da nisem hvaležen rdeči armadi. Rdeča armada je osvobodila Romunija, vendar pa je tudi obila ogromno ljudi. Evropski parlament je sprejel resolucijo, v kateri piše, da je ribben pakt, ribben molotov eh, omogočil drugo svetovno vojno in eh, da je takrat bila Poljska okupirana strani nacistov, vendar pa je okupiral tudi Stalin. To je bil čas nepridipravov. Putin pa samo hvali komunizem in zato je tudi Putin ne pridi prav in prava baraba. Sam zato stojim s Polsko in bi rad izrazil solidarno. Najlepša hvala, gospod Gineja. Sedaj pa ima besedo gospod Žil Breton. Merci, madame la présidente. Hvala, gospa predsedujoča. Velika večina Evropskega parlamenta je proti Rusom in seveda se nekateri trudijo na novo napisati zgodovino druge svetovne vojne. Še od 29. septembra leta 2019 to prepoznavamo. Je pa res, da se vsi še spominjamo, če poznamo zgodovino Molotova in Ribbentropa in njihove vloge v zgodovini. In treba se je odločno spopasti s tem pojavom in jasno povedati, kako razumemo zadeve, ki so se dogajale v Estoniji. Šlo je tudi za različno tolmačenje in deformacijo zgodovine glede samega začetka druge svetovne vojne. Zgodovina bo konec koncev vseeno sodila vsem tem. Ja, Dejstvo je, da smo imeli pri nas že veliko primerov spopadov eh, z rdečo armado v naši zgodovini smo se morali boriti, da smo ohranjali eh, neodvisnost našega naroda. Ampak če govorimo o zaključku druge svetovne vojne in o tem, kaj se je dogajalo, ne smemo biti tiho o eh, zločinih bolševističnega režima. V Bolgariji poznamo tudi primer eh, več kot petdeset Židov, ki so se nahajali na plovilu, ki je bilo torpedirano. In velikokrat se je zgodilo tudi, eh, da smo imeli težave z bolševističnim in komunističnim režimom. Tita, veliko je bilo ljudi, ki so bili preganjani tudi v Makedoniji. Naj se sramujejo vsi storilci teh dejanj. Hvala, gospod Džambaski. Sedaj pa gospod Kiziljurek. Minuto imate na voljo. Dragi kolegi, naš namen je naučiti se kaj iz zgodovine. Adolf Hitler je imel močna ideološka orodja za uveljavljanje svoje moči. In nekateri menijo, da so pravi razlogi za drugo svetovno vojno vsebovani v dveh besedah. Ena je Adolf in druga je Hitler. In zato ne moremo pozabiti, da so skoraj vse države sodelovale v pomerjevalnem obdobju. Če pa ne poznamo dobro svoje zgodovine, se lahko zgodi, da se zgodovina ponavlja in potem nismo dovolj kritični do tega, kar se dogaja. Zato je treba poznati svojo zgodovino in tudi prepoznavati pojave antisemitizma. Ne moremo demonizirati drugih, če naj prikrijemo ali pa na novo vzpostavimo svojo lastno identiteto. Moramo se zavedati dejanske, svoje dejanske zgodovine in tudi njenih temnih strani. Najlepša hvala, gospod Kizeljurek. Naslednji je gospod Sikorski za eno minuto. Hvala. Tako razprava na levici kot na resnici kaže, da je ta razprava, ki so jo sprožili poslanci polske državljanske platforme, še kako potrebna. Za razliko od nekaterih kolegov eh, se čudim, da je predsednik Putin spremenil svoje stališče, kajti ko je neveste plate dajal poklon Polski kot eh, prvi napad. Ni, ni nič omenjal o tem. Ko se je poklonil polskim bojnim ujetnikom, tudi ni kazal na nič takšnega. In Adolf Hitler je dejal, da je Polska sprožila vojno zaradi operacije v Glivicah, eh, kar je bila jasno, da operacija Abvera. In zato me zanima, ali je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 Pa predsedujoča, zelo me veseli slišati, ko levica in desnica trdi, da so bili zločini v naši državi, nekaj, kar vsi poznajo. No, 200 tisoč naših eh, judovskih sodržavljanov so deportirali, še predn so tja prišli nacisti. Eh, številni tudi po vojni, številni so pobili. Tako da, ko gre za totalitarne režime, ki so pomenili mm, težavo za naše pripravstvo, mislim, da je, so stvari dokaj jasne. Ampak žal se zdi, da so tu v tem zboru tudi takšni, ki o tem nečesar ne vedo. In potem eh, jih moramo obveščati, da bodo lahko prispevali k vzpostavitvi svobodne Evrope. Ja Hvala, gospod Olekos. Sedaj pa gospod Jabs, minuto. Hvala, govoril bom latvijsko, če smem. Moramo se zavedati ruske propagande, ki si prizadeva deformirati zgodovino in to je del veliko širše strategije. V baljskih državah se tega zavedamo in to je naravnost eh, grozljivo, saj vidimo, da marsikdo eh, verjame tem zgodbam. Če se spomnimo samo Ribbentropa in Molontova in silnega nacionalizma, ki je izhajal iz teh politik. Vidimo, da to odmeva še dan današnji v avtoritarnih politikah, ki podpirajo tak pristop. Ne moremo dovoliti avtokratom, da bi iz, s tem izpodbijali raznolikost Evropske unije in eh, temelje demokracije. Eh, prav tako ne moremo dovoliti izkrivljanja zgodovine, še zlasti ne v Bruslju. Ja Hvala lepa, gospod Iabs. Naslednji, gospod Hakarajnen. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Komunizem, nacizem, islamizem, to so pravzaprav vse ista vera, ki je krvava. Naučiti pa se moramo tukaj v Evropi, da ne smemo tem ideologijam dovoliti, da prevladajo. Eh, prav tako se je Finska v svoji zgodovini morala sama eh, boriti v tako imenovani zimski vojni proti rdeči armadi. In eh, pravzaprav je šlo za delitev interesov med Stalinom in Hitlerjem. Finska pa je bila pripuščena na milost in nemilost Sovjetski zvezi. In Finska se je seveda uprla.